Welcome and be seated, first of all. Dobrodošli, prosim, če se posedite najprej. Dobrodošlice vsem, še posebej predstavnikom nacionalnih parlamentov, nacionalnih delegacij, predstavnikom nacionalnih parlamentov. Dobrodošli na tem zasedanju mešane parlamentarne nadzorstvene skupine. Dovolite mi, da vas eh, vse prav lepo pozdravim tudi skupaj z sopredsedujočo gospod Talviti, predstavnico finskega predsedstva Evropskem svetu v tem polletju. To zasedanje bova vodila oba, torej bova skupaj predsedovala. In še enkrat naj povem, da mi je v čast in veselje, da vas lahko pozdravim na tem petem zasedanju mešane parlamentarne skupine za nadzor nad Europolom, Evropsko agencijo za politijsko sodelovanje na varnostnem področju. Zelo nas veseli, da je 64 nacionalnih parlamentarcev danes tu z nami, ki zastopajo 36 parlamentarnih domov iz 26 držav članic. Na našem dnevnem redu je varnost ključna tema, ključna tema za evropske državljane. Veliko napredka smo dosegli v zadnjih desetih letih na področju varnosti, svobode in pravice, ki je stopilo v veljavo na podlagi pogodbe o Evropski uniji. S tem smo okrepili tudi vlogo Evropola na področju policijskega sodelovanja. Policijske oblasti in eh, drugi organi pregona in preiskovanja tako v sodelovanju drug z drugim preprečujejo čezmejno kriminaliteto, terorizem in druge oblike kriminalitete, ki vplivajo na skupne evropske interese. Naš eh, skupni prometanji odbor ima nalogo nadzirati delovanje Evropola in zato nas zelo veseli, da je ta organ ustavljen na ta način, torej, da sodelujemo Evropski parlament z nacionalnimi parlamenti in eh, tekočim predsedstvom Evropske unije. Problem oziroma problematika je, da imamo dokaj malo časa v naslednjih dneh. Eh, dnevni red je zelo napet. danes popovdne zasedamo, zasedali bomo tudi jutri popovdne in eh, sicer bodo zasedanja razdeljena v tri dele. Zdaj začenjamo s prvim delom, po tem eh, prvem delu nas čaka odmor za kavo, na to sledi drugi del, kjer bomo govorili o morebitnih spremembah, amantmajih in potem še tretji zaključni panel s profesorjem Preginjem in eh, tudi predstavnikom evropskega. Nadzornika za varstvo podatkov. Kot običajno na medparlamentarnih srečanjih tu v Evropskem parlamentu bomo imeli tudi čas za razpravo. Izmenično bodo besedo dobivali poslanci Evropskega parlamenta in poslanci oziroma predstavniki nacionalnih parlamentov. Vas pa pozivam že sedaj, da pazite na čas, kajte le na ta način bomo ta napet in zelo natrpan dnevni red uspešno tudi oddelali. Danes, kot rečeno, nas čaka teh nekaj prvih krogov razprav, potem sledi še predstavitev namestnike Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pa profesor Peregini. Začeli bomo z izvršnim direktorjem Europola, ki je tu z nami na predsedstvu. In pa tudi predsednik upravnega odbora, gospod Linte. Nocoj, nas čaka tudi slavnostni nagovor komisarja pristojnega za varnost, komisar Julian King, ki sedaj zaključe, zaključuje svoj petletni mandat kot eh, član komisije. Komisar King torej bo skupaj z nami gostil sprejem po današnjem popodanskem oziroma večernjem zasedanju, tako da bomo imeli priložnost takrat nekoliko bolj sproščeno tudi spregovoriti o tej tematiki. Moram pa delegacije opozoriti tudi na vrsto amandmaja o sodelovanju Danske v tem skupnem parlamentarnem eh, odboru. so predsedujoči in eh, naši danski kolegi predlagamo sprejetje teh amendmajev. Toliko predsedstva je danes tudi opravila pripravljalni sestanek na podlagi posebne zahteve. Izjemoma smo povabili tudi nemško delegacijo kot sogovornike. Kaj ti gre za naslednje? predsedstvo EU. Ta trojka vključuje prejšnje romunsko predsedstvo, sedanje finsko predsedstvo in prihodnje hrvaško predsedstvo. Kolegica gospa Talbiti, poleg mene, bo podala poročilo o tem sestanku, zato predlagam, da sedaj prisluhnemo so predsedojoči, gospej Meri Leni Talbiti, ki je vodja delegacije finskega parlamenta tu v tem mešanem odboru. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Lopes Aguilar, hvala lepa za vaše vodne besede. Naj, najprej povem par besed v svojem maternem jeziku, finščini. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentti. Hvala lepa. Še enkrat, spoštovani predstavniki nacionalnih parlamentov, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani gostje, dovolite mi, da vas tudi v svojem imenu vse prav lepo pozdravim tu na tem parlamentarnem nadzornem odboru za Europol in sicer na našem že petem zasedanju. Gre torej To je dogodek, ki smo ga organizirali skupaj, finski parlament z Evropskim parlamentom. Organizacija je potekala dobra. dobro. Ko je bil ustanovljen Europol, je bil ustanovljen na podlagi potreb držav članic po usklajenem boju proti čezmeni kriminaliteti. Uredba je stopila v veljavo že pred časom. Prav tako smo okrepili pristojnosti nacionalnih organov pregona in preiskovanja, ustanovili tudi določene nove posebne skupine za boj proti terorizmu. Obenem je Europol prevzel tudi določene naloge z področja usposabljanja in izobraževanja. Namen namreč je zagotoviti boljšo izmenjavo informacij med Europolom in državami članicami, upoštevajoč seveda vsa pravila z področja varstva podatkov. Parlamentarni nadzor nad delovanjem Europola in eh, ta možnost in priložnost, da tudi parlamenti dobijo ustrezne informacije o delovanju Europola, je nekaj, kar smatramo za zelo pomembno in zato tudi redno organiziramo zasedanja nadzornega odbora, zato smo tudi danes in jutri tu. Spoštovane kolegice in kolegi, moč Evrope temelji na naših skupnih vrednotah in na naši enotnosti. Ena sama država namreč ne more odločno voditi boj proti mednarodnemu terorizmu in kriminaliteti. Uspe nam lahko skupaj s sodelovanjem. Europol nacionalnim državam, ponuja znanje, informacije, raznovrstne kapacitete in eh, možnost ukrepati, kajti same države članice ne bi imeli dostopa do vseh teh resursov. Obenem je prav tako pomembno, da bdimo nad tem, da ima Evropa sama dovolj sredstev in eh, virov, da lahko Europol deluje kot mora. Pomembna naloga Europola je preprečevanje hudih oblik kriminalitete. To je nekaj, kar je pomembno za nas vse, ne glede na to, v kateri državi živimo. Vsem želim uspešno sodelovanje in uh, uspešen dialog, kar zadeva spremljanje delovanja Europola. So, um... Torej, če nadaljujem v angliščini. Kar zadeva sestanek trojke predsedstva, želela sem vas eh, obvestiti o sestanku, ki je potekal danes do povdne. Na tem srečanju smo razpravljali o naslednjih točkah. Osnovnog dnevnega reda zasedanja mešnega parlamentarnega nadzornega odbora potem rezultat dela delovne skupine o sodelovanju Danske, na to vprašanje določitve zastopnika našega odbora, ki bi deloval kot opazovalec na sestankih upravnega odbora Europola, na to spremembe poslovnika in pa obravnava različnih prispevkov in pisnih vprašanj. Opravili smo tudi izmenjavo mnen, z vodjo delegacije nemškega Bundestaga v luči dejstva, da bo v prihodnem poletju Nemčija postala tudi del trojke predsedstva EU. Poslovnik namreč članom omogoča posredovanje pisnih ali ustnih vprašanj Europolu. So predsedujoči, smo od našega zadnjega sestanka prejeli vprašanje enega člana. Predviden rok za odgovor je bil šest tednov. Odgovor Europola smo prejeli v petek in ga tudi posredovali nacionalnim delegacijam in članom odbora. Od našega zadnjega sestanka je ostalo odprtih tudi nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena pred prejšnjim sestankom odbora. Europol je odgovore v tem času že poslal in ti odgovori so bili tudi preposlani delegacijam. Kar zadeva dnevni red petega zasedanja odbora, spoštovani člani odbora, vsi ste prejeli osnutek dnevnega reda, kot ga je potrdilo predsedstvo oziroma trojka predsedstva, kakšen komentar na dnevni red, kakšna pripomba. Če ni pripomb oziroma če ni nasprotovanja, je dnevni red s tem tudi potrjen. S tem začenjamo s plenarnim zasedanjem našega petega mešanega parlamentarnega odbora. Lotimo se kar prve točke na dnevnem redu in sicer poročilo o delovanju Evropola od meseca marca do septembra letošnjega leta in pa tudi predlog Evropola za program dela za obdobje 2020-2022. Preden začnemo z osebinskim delom našega sestanka, pa dovolite še nekaj praktičnih navodil. Tolmačenje je na voljo v, na voljo v vseh jezikih in v vse jezike EU, razen irščine. Prosim, če sledite navodilom, ki jih imate pred seboj v gradivu, kjer boste tudi dobili navodila, kako dostopati do brezžične internetne povezave. Naj tudi povem, da se današnje zasedanje prenaša preko spleta. Hvala lepa, hvala gospa Talviti, so predsedujoči tej temu skupnemu odboru, sedaj pa predlagam, da se kar lotimo vsebinskega dela našega zelo še enkrat napetega dnevnega reda. Catherine de Boll, izvršna direktorica Europola, nam bo predstavila delovanje Europola za obdobje 2021-2022 marec 2019 do september 2019, ključni izzivi, vključno z proračunskimi viri in izzivi. To poročilo pošteva člen 51 uredbe o Europolu, ki nalaga tudi pripravo delovnega dokumenta za obdobje 2020-2022, to strategijo je strategijo upravni odbor Evropola že potrdil. V letu 2019 namen pa je okrepiti in izboljšati izmenjavo informacij in pomagati Evropolu pri tem, da bo Evropol dejansko postal vozlišče za izmenjavo informacij iz področja kriminalitete v EU. Opravili smo že prvo izmenjavo mnen o tem dokumentu na našem eh, sestanku v Bukarešti februarja letos par besed samo še glede tega, kako bomo organizirali to razpravo. Tisti, ki že poznate medparlamentarne konference, ki potekajo redno tu v Evropskem parlamentu, nedvomno že veste, da bomo razpravo organizirali v krogih vprašanj in odgovorov. V vsakem krogu vprašanj in odgovorov bosta po dva člana nacionalnih parlamentov dobila e, besedo in po en poslanec iz Evropskega parlamenta. Torej v vsakem krogu vprašanj in odgovorov, dva nacionalna poslanca, en evropski poslanec. Če želite sodelovati v razpravi, vas eh, prosimo, da nam tu na predsedstvo dostavite te prijavnice, izpolnite jo, prosim, s svojim imenom in funkcijo. Na tej podlagi bomo potem tudi dodelili čas za govor po formuli, kot sem jo že predstavil. Torej, dva nacionalna poslanca in po en evropski poslanec v vsakem krogu in na ta način bomo lahko oddelali celoten dnevni red. Kot rečeno, danes popovdne nas čakajo trije deli, trije vsebinski deli tega zasedanja, tako da bodite racionalni pri porabi časa za govor. Predlagali bi nekje dve minuti na govornika, da lahko na ta način tudi naslovnik vprašanj na ta vprašanja tudi ustrezno odgovori. Ker na ta način bomo tudi omogočili, da vas bo čim več lahko sodelovalo v razpravi. Tako da to ne bo tudi poziv k vaši pomoči pri tekočem delovanju današnjega sestanka. Torej, besedo dobi gospa Debol, izvršna direktorica Europola. Še enkrat eh, dobrodošli tu v Evropskem parlamentu na tem eh, mešnem parlamentarnem odboru. Izvolite, beseda je vaša, imate 15 minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani poslanci iz nacionalnih parlamentov Evropske unije, gospod eh, Juan Fernando López Aguilar, gospa Talviti. Hvala lepa za povabilo. V veliko čast mi je, da lahko nastopam tu pred mešnim parlamentarnim odborom za nadzor nad Europolom. Rada bi vam poročala o najnovejših dogodkih v zvezi z programskim dokumentom za Europol do leta 2022, kot tudi o pripombah k pisnim prispevkom, ki smo jih prejeli do sedaj. Prav tako bom z vami delila nekaj operativnih eh, informacij od eh, zadnjega zasedanja v Bukarešti. Kar zadeva večletni programski dokument za obdobje 2020 do 2022. Na našem zadnjem sestanku se verjetno spomnite, da sem vam podala pregled strategije Europola, ki jo je upravni odbor Europola tudi potrdil. Ta upravni odbor sestavljajo predstavniki držav članic in Evropske komisije. Strategija 2020 plus je tudi podlaga za večletne programske dokumente Europola. Ob tej priložnosti naj tudi izpostavim ključne strateške elemente tega dokumenta in rada bi vas tudi obvestila o najnovejših dogodkih v zvezi z samo implementacijo strategije Europola. Prioritete so naslednje prvič Europol bo v polni meri uporabljal svoje podatke in informacije, ki jih pridobiva od široke mreže partnerjev. Kot je dejal že predsedujoči, mi želimo biti vozlišče za informacije z področja kriminalitete v Evropski uniji in želimo narediti korak naprej od zbiranja podatkov k zbiranju informacij. Druga prioriteta, biti moramo bolj fleksibilni. Zagotavljati moramo resnično operativno podporo državam članicam, zato se bomo osredotočili predvsem na prioritetne zadeve, na prioritetne preiskave velikih primerov v Evropski uniji. Lotiti se moramo najbolj nevarnih kriminalcev eh, z najbolj sofisticiranimi metodami in to z tudi multidisciplinarnimi ekipami. Prav tako, kot tretja prioriteta, postati moramo center za multidisciplinarne rešitve in pa tudi pravi center izobraževanja in inovacij na tem področju. Implementacija strategije 2020 plus operativno pomeni močnejšo osredotočenost na prioritetna varnostna vprašanja. Lotiti se moramo bistva policijskega dela. V letu 2019 smo opravili nekaj operativnih eh, prilagoditev, ki ustvarjajo sinergetske učinke in ki resurse usmerjajo na prioritetna področja. Vzpostavili smo eh, namensko skupino za analize, namensko skupino, ki je odgovorna za vzpostavitev novega centra za finančno in ekonomsko kriminaliteto, inovacijski projekt, informacijsko projektno skupino in še eh, drugo projektno skupino. Namen je krepiti našo lastno analitsko sposobnost in eh, tudi analitske kapacitete držav članic. Čez nekaj dni bomo lansirali online platformo za analizo podatkov. Dobili smo odziv že več kot 800 analitikov iz držav članic EU, ki so pripravljeni povezati se s to platformo in eh, deliti znanje, strokovno znanje, informacije in orodja nova namenska skupina za finančno in gospodarsko kriminaliteto bo opredelila strukturo in potrebe tega centra in za boljšo podporo državam članicam v boju proti finančni in gospodarski kriminaliteti, ulično s korupcijo, bo Upravni odbor za informacije tudi opredelil skupno vizijo in obseg upravljanja z informacijami na ravni EU. Projekt se bo osredotočal na opredelitev. Inovativne, inovacijske strategije, strategije in pa tudi strategije upravljanja inovacij, da bodo današnje inovacije lahko postale sestavni del prihodnosti. To so področja novega dela, vezana na letni programski dokument za obdobje po letu 2020. Usporedno s tem bomo še naprej krepili tudi tri že ustanovljene centre v okviru Evropola, kibernetska kriminaliteta, boj proti terorizmu in pa hude in organizirane oblike kriminalitete. Evropol želi okrepiti svoje prizadevanja pri boju proti tihotapljanju mamil, eh, brisanju terorističnih vsebin spleta in eh, preprečevanje spolnih zlorab in izkoriščanja otrok. Kot rečeno že prej, To je naša strategija za obdobje 2020 in kasneje. Gre za ambiciozen načrt in eh, investicije v Europol, vendar le predstavljajo neposredno investicijo v podporo organom pregona in odkrivanja v državah članicah. To me sedaj privede k naslednji točki, finančna in finančni in kadrovski viri za Europol v prihodnosti. To je ključnega pomena, če želimo zagotavljati dodano vrednost in okrepljene izboljšane storitve. Europol potrebuje stabilen proračun, vključno z dostnimi sredstvi za dolgoročne investicije, poleg vsakodnevnega delovanja in poslovanja. Splošna smer in splošna usmeritev mora biti rast ne zaradi nas samih, ampak zato, ker so potrebe vse večje, ker je vse večja tudi skupnost uporabnikov naših storitev, ker imamo vse širši mandat, ker imamo tudi resne interne eh, varnostne grožnje v Evropi, prav tako pa se tehnološko okolje vse skozi razvija. Rada bi se zahvalila skupnemu odboru za izkazano podporo pri pogajanjih o proračunu za obdobje 2021-2022. 2020 in tudi za večletni finančni okvir 2021 do 2027. Pozdravljam tudi mnenje odbora Libe, kar zadeva proračun za leto 2020, ki v polni meri potrjuje proračunski zahteve upravnega odbora Europola in sicer 173 milijonov evrov in 66 dodatnih eh, kadrovskih mest. Upam, da bodo države članice to lahko tudi potrdile. Če tudi končnih številk proračuna še ne poznamo, pa vaša pomoč kaže na to, da vsekakor imamo enotno vizijo, kar zadeva raven podpore, ki na jo Europol nudi državam članicam. Večletni finančni okvir EU bo določil zgornje meje našega financiranja za obdobje 2021-2027. Trenutni predlog predvideva resne reze proračuna Evropola in sicer v letu 2021 naj bi proračun Evropola skrčili za več kot 10 odstotkov v primerjavi z sedanjim proračunom, ki ga izvršuje Evropol. Zdaj smo v zaključnih fazah pogajanj o večletnem finančnem okviru. Dogovor pričakujemo nekje do konca leta. Vsekakor upam, da bodo nacionalne vlade domele pomen uskladitve proračuna Evropola z političnimi in siceršnjimi pričakovanji. Rada bi tudi odgovorila na pisne pripombe na programski dokument Evropola za obdobje 2020-2022, ki smo ga prejeli od ciprske delegacije. Europol ima trenutno dva do tri gostujoče uradnika na Cipru. Od aprila 2019 Europol pomaga ciprskim policijskim silam v okviru sekundarnih varnostnih preverjanj na Cipru. Gostujoči uradniki Europola delujejo v okviru oddelka za priseljevanje, gibajo se lahko po ozemlju Republike Cipr, kot to potrebujejo in zahtevajo nacionalni organi. Sodelovanje med gostujočimi uradniki Europola in vsemi ustreznimi organi oblastmi je učinkovito, prav tako poteka dobra izmenjava podatkov in informacij med ciprskimi oblastmi in Europolom. Kar zadeva kriptovalute, to je strateška prioriteta in zahvaljujoč Evropske komisiji smo uspeli vzpostaviti platformo za dešifriranje skupaj z skupnim raziskovalnim centrom EU. E, ta namreč eh, zadeva kriptovalute. Na tem področju želi Europol še okrepiti svoje znanje in eh, usposobljenost na tem ključnem področju, kajti to je ena ključnih prioritet za organe pregona širom EU. Če se sedaj lotim naših operativnih eh, področji delovanja, kibernetska kriminaliteta, struktura organizirane kriminalitete, pranje denarja in otroška pornografija. To so štiri točke, na katere se bomo sredotočili. Kar zadeva kibernetsko kriminaliteto, trenutno virusni programi, ki zahtevajo odkupnino, eh, ostajajo ključen problem. Letos je prišlo do evolucije eh, različnih družin to vrstnih eh, napadov, od napadov na državne institucije do podjetij ali posameznikov, ki jim zahteva se do milijona evrov odkupnine. Operacija, ki jo trenutno izvajamo, se navezuje na skupino takšne programske opreme GOGA. Vzpostavili smo posebno namensko akcijsko skupino za boj proti tej konkretni skupini to vrstne zlonamerne programske opreme. Prav tako smo skupaj z nacionalnimi eksperti poskušali odkriti cilje na tako imenovanem eh, temnem spletu. Europol je tekom akcije pregledal 106 vrstnih ciljev. Ključna področja so streljno orožje, kibernetska kriminaliteta in mamila. Naslednje področje organizirana kriminaliteta v EU. Najpomembnejše skupine so ponavadi upletene v zelo različne oblike kriminalitete, zelo so fleksibilne, z visoko mero prilagodljivosti, odvisno tudi od eh, priložnosti, ki se porajajo in od sprememb v okolju. Uporaba fizičnega nasilja se močno krepi, še posebej v povezavi z tihotapljenjem mamil in organiziranimi kaznevimi dejanji proti lastninim te organizirane skupine infiltrirajo organizacije v zasebnem in javnem sektorju z podkupninami na skriži interesov, eh, z ustrahovanjem. In večina tistih osumljencev, ki sodelujejo v organizirani komiteti v EU, ostajajo večinoma evropski državljani, 65 odstotkov struktura je zelo raznolika. Večina jih je organiziranih od zgoraj na vzdolj, zelo hierarhično. Eh, kar nekaj pa jih je korporativnih eh, struktur, ki zahtevajo skupne logistične ali pa eh, skupne nabave, skupne logistične prijeme ali pa skupne nabave velikih količin mamil ali strelnega orožja. Operacija Icebreaker, ledolomilec pred nekaj leti, je vključevala Eh, Litvo, Polsko, Španijo in Združeno kraljestvo s podporo Europola in Eurojusta. Ocenjen dobiček kriminalne združbe v zadnjih eh, dveh letih je bil ocenjen na 603 milijone evrov. Štiri hudodelske združbe z več kot 50 člani je sodelovalo. Tihotapili so mamila, cigarete, ukvarjali so z naročenimi umori in eh, tihotapljenjem orožja preiskava se je osredotočila na štiri zelo nevarne organizirane hudodelske združbe z 50 člani. Preiskavo smo opravili leta 2019, takrat je potekala tudi akcija, 40 raci, več deset eh, aretiranih, policija je zasegla tudi mm, veliko količino denarja. Ta skupina je bila odgovorna za tihotapljanje več ton kokaina iz Južne Amerike v Romunijo. Zasegli smo naprimer 2,4 tone eh, mamil in eh, tudi uspešno obsodili osumljence. Gotovina seveda ostaja velika nevarnost, ko gre za področje pranja denarja. Pranje denarja, ki izhaja iz kaznjevih dejanj, eh, predstavlja ključen problem. Zloraba novih metod, kot naprimer Bitcoin, samo še spodbuja trende pranja denarja zadnji element z eh, področja operativnega eh, razvoja dogodkov zadeva otroško pornografijo na spletu, kar ostaja zelo kritična nevarnost. Število poizvedb na tem področju, ki jih je Europol prejel strani nacionalnih eh, centrov izginulih otrok v ZDA, znaša 272 tisoč pričakovano povečanje v letošnjem letu bo skoraj dvojno v primerjavi z celoto prejšnjega leta. Letos smo gostili šesto namensko skupino za identifikacijo žrtev, sodelovalo je 34 strokovnjakov iz 24 eh, držav in 29 eh, agencij. 800 neznanili smo na ta način, dobili in uspeli identificirati 28 držav žrtev in 18 eh, storilcev. Na kratko tudi o ključnih prioritetah, eh, ki jih vidimo za prihodnost. Najprej eh, huda in organizirana kriminaliteta predstavlja resnično nevarnost za EU in evropski državljani so vse bolj izpostavljeni to vrstni kriminaliteti. Beležimo vse več nasilja in predvsem tudi bojo med hudodelskimi združbami pomislimo na dogodke na švedskem, na danskem in na umor odvetnika, ki je deloval na področju kazanskega prava v Amsterdamu. Prav tako prihaja do vse večjega pritiska migrantov na evropske meje. Po naših eh, izkušnjah to običajno privede tudi do povečanja sekundarnih eh, premikov migrantov v EU in s tem tudi voljofi na področju dokumentov tretje ključno vprašanje, zaskrbljujoče vprašanje, uporaba družbenih omrežij strani teroristov in tudi skupin oziroma hodrejskih združb, ki zelo dobro razumejo, kako uporabljati družbena omrežja, podobno kot teroristi. Poleg tega beležimo tudi vse večjo uporabo tako imenovanega temnega spleta. Hvala lepa za to priložnost, da sem lahko podala ta kratek pregled. Hvala. Hvala, gospa Debole, kot vedno. Sedaj pa začenjamo z razpravo in naj vas spomnim, da imate tu prijavnice za sodelovanje v razpravi različnih barov, odvisno od tega, za kateri del zasedanja gre. Torej, če želite sodelovati v razpravi, prosim, dostavite nam prijavnice, da vas lahko vse tudi ustrezno prepoznamo, vse tiste, ki želite sodelovati v razpravi. Tako, prejeli smo že vnaprej pisne prispevke dveh delegacij in sicer na temo ključne teme te točke dnevnega reda. Začeli bomo z dvema nacionalnima delegacijama, nemški Bundestag in pa ciprski parlament. Začenjamo s predstavnikom oziroma predstavnico nemškega Bundestaga, gospa Suzana Mitak, vode delegacije nemškega Bundestaga. Izvolite, beseda je vaša. Ja. Ste tukaj? Ja, našel sem vas. Beseda je vaša. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. In najprej bi se rada zahvalila za obširno oporočanje gospe Debol. Zaskrbljeni smo predvsem zaradi proračuna, kajti naloge, o katerih smo se dogovorili in ki jih v Evropi nujno potrebujemo, bo potrebno podpreti tudi s finančnimi sredstvi in proračun za leto 2020 ima že 30 milijonov evrov premalo sredstev in uh, večletni finančni okvir eh, je kar 50 odstotkov nižji, kot bi moral biti glede na zastavljene naloge. Uh, Od Evropola zahtevamo veliko in zato se nam zastavlja vprašanje, ki si ga moramo zastaviti vsi skupaj, ali bi lahko še kaj storili, da zagotovimo ta proračun. Evropol z eh, trenutnimi sredstvi eh, ne bo mogel opraviti svojih nalog. In eh, vidimo, da Je zelo malo verjetno, da eh, bodo cilji doseženi, če ne bo proračun precej višji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Demetri z Demetrijo iz Cipra. Zastopa ciprško delegacijo. Beseda je vaša. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Dame in gospodje, gospa izvršna direktorica, kot vodja delegacije iz Cipra bi se vam rad prisrčno zahvalil za predstavitev različnih dejavnosti Europola in eh, v tem okviru bi eh, rad povdaril tudi, kako zelo pomembno je eh, to, kar ste povedali o podpori držav članic. Govorili ste tudi o Cipru in eh, mislim, da to daje možnost tudi, da izpostavim dobre rezultate, ki jih dosegajo pristojni na Cipru na tem področju. Cipr je država članica Cipru. Evropske unije in to je tudi država, ki je prejela veliko eh, priseljencev. In uh, veliko priseljencev je prišlo ravno na Cipr in to ni uh, pravzaprav nobeno presenečanje. To moramo pripisati temu, da na zasedenem delu hotela uh, pravzaprav ni nobenega pravega nadzora. Pogovarjali ste se s pristojnimi, gospa izvršna direktorica, in vemo, da e, Turki pošiljajo begunce z letalom e, v Levkozijo, e, torej na zaseden del otoka in ti potem prihajajo v Republiko Cipr. In Republika Cipr je država članica eh, Evropske unije. Tam potem zahtevajo ti uh, migrantje azil. In zato nas zanima, kako vi gledate na to. In ali menite, da bi lahko tukaj kaj storili eh, z uradniki Europola, ki ste jih omenili, ali bi lahko Europol prispeval k rešitvi tega problema? gospod Demetrijo, najlepša hvala. Sedaj pa bom dal možnost, eh, da vprašanje zastavijo vsi poslanci, ki eh, želijo zastaviti vprašanje. Kot sem dejal, bom vsakemu dal besedo zgolj za nekaj minut. Eh, najprej eh, dva člana nacionalnih parlamentov in potem član Evropskega parlamenta. Potem pa bo gospa Devon lahko odgovorila. Gospod Klec iz grškega predstavništva. Ste tukaj? Ja? Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje sem član grškega parlamenta in predstavljam okrožje Euros. Euros je zelo pomembna eh, regija. Imamo eh, meje z Turčijo, eh, tako kopenske meje, kakor tudi morske meje. In Sami ste si lahko ogledali, kako velike težave imamo z priseljevanjem. Številni priseljenci prehajajo preko Eurosa v Grčijo. V zadnjih dneh eh, se je situacija še zaustrila, eh, število priseljencev je še večje in Zastavlja se vprašanje, ali bi lahko eh, uradniki Evropola pomagali tudi v tej regiji. Ali je bil dosežen kakršenkoli napredek na tem področju? Ali Evropol načrtuje, da bi poslal uradnike na ta območje? Zanima me tudi, ali je prišlo do nadaljnega razvoja na področju sodelovanja med Turčijo in pa Europolom. Zavedati se je potrebno tudi, da je zelo pomembna izmenjava informacij o priseljenskih tokovih in to je pomembno tudi v boju eh, proti kriminalu. Sedaj pa gospa Strongsvist iz švedske delegacije. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Rada bi se zahvalila Europolu in pa sodelavcem. Zelo tesno ste sodelovali z švedskimi pristojnimi organi. Gre seveda tudi za to, Eh, da eh, ste dali možnost švedskim uradnikom, da, obisku, da obiščejo Europol. Mislim, da bi tudi druge delegacije morale dobiti to možnost, kajti na ta način lahko lažje eh, razumeš delo Europola in tudi lažje razumeš, kako lahko izgleda tesno sodelovanje med Europolom in pa nacionalnimi pristojnimi organi. Naj spregovorim še o dokumentu z, o sodelovanju za obdobje 2020 do 2022. Zbrali ste že kar nekaj izkušenj v preteklosti in te izkušnje je potrebno povezati z prioritetami Europola za 2020 eh, eh, in za obdobje potem. Tukaj je pomembna tudi koordinacija in uskladitev prioritet. Zelo pomembno je, da cilje uskladimo z prioritetami v strategiji 2020. Zelo pomembno je tudi, da si zastavimo vprašanje, ali bo Europol sploh sposoben upravljati svojo nalogo. Potrebno pa je eh, tudi sodelovanje z eh, peskom in. Eh, Okrepiti je potrebno sodelovanje na različnih področjih, le na ta način bomo lahko dosegli dobre rezultate. Zastavlja se vprašanje, kako bi se lahko Europol naprej razvijal. Razmisliti je potrebno tudi o tem, ali bi koordinacijo okrepili, tako da bi Europol lahko prevzel večjo vlogo. Mislim, da gre tudi za vprašanje, kako se bomo odzvali na prihodne izzive pomembno je, da se ukvarjamo z to, z to vprašanje. In to je vse, kar sem želela povedati o uh, švedskem stališču. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, hvala, gospa direktorica Debol, za vaše prispevke in pa tudi za vaš interes, ki ga kažete za sodelovanje z Evropskim parlamentom. Uh, zelo ste namreč eh, zavezani temu sodelovanju, ki prinaša dobre sadove. Kot dobro veste, Evropski parlament eh, pokazal svoj interes, da se Europol okrepi, eh, da okrepimo njegove dejavnosti. In to se jasno kaže tudi v stališču, ki ga je parlament zauzel glede financiranja Europola. To ste omenjali tudi sami v svojem prispevku. Vsi dobro vemo, da je popraševanje po Evropolu vedno večje. Mm, ne bo se zmanjševalo, o tem smo lahko prepričani. In eh, to bo zahtevalo tudi večjo učinkovitost Evropola. Mi pa moramo zagotoviti, da bo vse skupaj delovalo v interesu naših državljanov. In eh, zato bo treba tudi pogledati, kako bo z rezi v proračunu za Europol. To se meni zdi zelo negativno. Na sestanek te skupine, v okviru katere se zbirajo tudi nacionalni parlamentarci, ehm, je naslednje. Torej, mi moramo poskrbeti za to, da bomo podali jasno sporočilo, da smo proti zmanjševanju sredstev za Europol. Zanima me, kakšen bi bil učinek na strukturo in pa na dejavnosti Europola, če bi se zgodil najslabši scenarij, torej če bi res izgubili sredstva in e, zanima me tudi, kakšne bi bile posledice pomankanja sredstev. Hvala. Tako, sedaj pa. Gospod Vol, vas prosim, da nadaljujemo z vprašanji, da si vprašanje zapišete. Kaj ti kar veliko je kolegov, ki se, je javilo, ki se jih je javilo k besedi in čas je omejen in sicer bi morali končati do 15.30. Torej, prosim, da si zapišete vprašanje in boste potem odgovorili. Naslednji panelisti so že v dvorani in eh, zaradi tega bom zdaj strok pri dodelitvi časa. Torej, dva predstavnika nacionalnih parlamentov in potem en evropski poslanec. Gospa Conway iz uh, Irske, ne, to je članica Evropskega parlamenta. Gospod Okalajen iz Irske. Ali sem pravilno izgovoril vaše ime? Žal mi je. Prosim za vaše razumevanje. Glaso iz dvorane pa tolmači žal ne slišimo, ker govorec ni vključil mikrofona. Mike, it's important for the translators. Mikrofon je zelo pomemben za tolmače. Se upravičujem. Gospa izvršna direktorica, v vašem poročilu nisem našel nobene navedbe Brexita. niti v obdobju do marca, niti v načrtih Europola, niti v načrtu za obdobje 2020 do 2022. Približno pet tednov nas še deli od možnega izstopa Združenega kraljestva iz eh, Evropske unije. Ali lahko poveste kaj več o pripravah Europola? Kakšni bodo novi odnosi? kakšne bodo posledice, ne glede na to, kakšen bo izstop eh, Združenega kraljestva iz Evropske unije. Kako bo Europol uh, zagotavljal sodelovanje za Irsko, ki ostaja polnopravna članica, in kako bo potekalo sodelovanje eh, z. Uh, obmejnimi policijskimi enotami na Irskem, glede na to, eh, da bo del eh, Irske izven eh, družine Evropola, če lahko tako rečem. Kaj boste storili, da se boste odzvali na te zelo pomembne zadeve? Hvala lepa, gospod Lanet iz Estonije. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, dame in gospodje, gospa izvršna direktorica, rad bi se vam zahvalil za vaš odličen govor. Govorili ste o tem, kako zelo pomemben je Europol pri zbiranju informacij in govorili ste tudi o tem, da bomo prešli na zbiranje informacij, da ne bomo več zgolj zbirali podatke. In strinjam se z vami, kajti informacije so ključnega pomena, še prav posebej, če govorimo o preiskavah resnih kaznjivih dejanj. Nažalost pa vemo, da določene države članice ne vlagajo dovolj v ne, stori, ne počnejo dovolj na področju unašanja uh, podatkov v podatkovne zbirke Europola. Veliko pa je odvisnega tudi od Europola, kaj pravzaprav Europol želi. Uh, kaj lahko Europol stori, da bi države članice prispevale informacije v podatkovne zbirke in sicer bolj aktivno? Sedaj pa gospod Vitanov iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala lepa, gospod Bolj, za to podrobno predstavitev. Zelo me zanima sodelovanje med Europolom in pa tretjimi državami. Lahko, prosim, opišete glavne izzive na tem področju, še prav posebej. Me zanima partnerstvo z Zahodnim Balkanom. to je zares eh, zanimivo zame, kajti nisem le predstavnik Bolgarije, ampak mislim, da je strateškega pomena geografski položaj te države. Sodelovanje z Zahodnim Balkanom je bilo zelo pomembno tekom eh, vrhunca migranske krize eh, leta 2015-2016. Hvala lepa, gospa Konvoj iz Irske. Pravzaprav sem gospod Conway, no ja, se upravičujem. Udeležil sem se številnih eh, sej, eh, tovrstnih odborov in Gospa Debol se bo spomnila, da sem večkrat spregovoril o Brexitu in o posledicah eh, Brexita za eh, našo državo. Govoril sem tudi o varnostnih posledicah eh, Brexita in gospa Debol se bo spomnila, da sem me povabil v Dublin, da se udeleži seje našega odbora. Izmenjala sva si telefonski številki po seji v Bukarešti in urad, eh, njen urad eh, ni potrdil niti sprejem našega elektronskega sporočila. To je veliko razočaranje. Kajti ta odbor naj bi bil odbor eh, parlamentarnega nadzora Europola. Torej še enkrat eh, vabim gospodo Bolj v Dublin na Irsko, kajti potrebno eh, bo odgovoriti na zelo pomembna vprašanja v povezavi z Brexitom. Sedaj pa gospod uh, Ketilos iz Cipra. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, gospode Bolj, želel sem spregovoriti o organiziranem kriminalu in o trgovini z drogami. Imamo tudi nove droge, s katerimi se nezakonito trguje. Na Cipru smo imeli celo smrtno žrtev zaradi raznih verskih ceremonij, pri katerih se uporabljajo eh, droge. Nekdo iz Kolumbije je pripotoval eh, v Evropo in je seboj eh, prinesel ta mamila, najverjetneje je k nam prispel preko osrednje Evrope in zaradi tega je še kako pomembna izmenjava podatkov. Torej, kakšno strategijo imate za področje trgovine z drogami? in uh, kako uh, nameravate poskrbeti za aretacijo uh, trgovcev z drogami. Sedaj pa predstavnica Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, imam več vprašanj v zvezi z Europolom. Še prav posebej, ko ste spregovorili o spremenjeni vlogi Europola, gre za zagotavljanje informacij, ali gre tukaj za nove pristojnosti ali pa gre tu le za drugačen način delovanja. Nameravate poskrbeti za sintezo obstoječih podatkov ali pa nameravate izvajati stroži nadzor? Europol eh, naj bi imel vodilno vlogo na področju inovacij in eh, raziskav. To je vaš cilj. Eh, kako nameravate vključiti zasebni sektor, še prav posebej, ko gre za upravljanje z podatki, ki jih bodo zbirala, zbirala ta zasebna podjetja? In še zunajna strategija Europola in pa napotitev eh, uradnikov izven Evropske unije. To je tema, s katero se ukvarjamo že eh, nekaj časa. Ali lahko navedete primere eh, uradnikov, ki delujejo izven Evropske unije, kakšne misije upravljajo ti uradniki, katere podatke so zbrali? Še prav posebej me zanima, Eh, zbiranje podatkov strani obveščevalnih služb tretjih držav eh, brez dovoljenja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Be... Lepa gospa Dali, sedaj pa gospod Karakopoulos iz Grčije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poglobitev sodelovanja med Europolom in pa Frontexom je ključnega pomena, če želimo učinkoviteje zavarovati zunanje meje Evropske unije pa tudi, če se želimo konkretno boliti proti organiziranemu kriminalu. Grčija se trenutno srečuje z novo ukrepitvijo priseljenskih tokov iz Turčije. Na stotine priseljencev vsak dan pride na Egejske otoke na vzhodu naše države, pa tudi eh, preko Eurosa. In eh, zunanji minister in pa minister za obrambo sta se ukvarjala z to temo in situacija na otokih se le zaostruje. Eh, vedno več je eh, priseljencev in to ogroža tudi lokalne skupnosti. Frontex in Europol morata tesneje sodelovati in se boriti tudi proti mednarodnim tihotapskim mrežam. Vloga Frontexa ne more biti le. upravljanje teh priseljenskih tokov, gre tudi za, eh, za ustrezen nadzor na zunanjih mejah eh, Evropske unije. Poleg tega pa je potrebno nadzor razširiti tudi na trgovino z orožjem, z drogami in pa na pornografijo. Želimo varnejšo eh, Evropo in želimo tudi da bi podrobne spregovorili o sporazumu med Turčijo in pa Evropsko unijo. Mislim, da ta sporazum ni prinesel, doprinesel prav veliko k izboljšanju situacije. Veliko je eh, tudi kriminalnih združb, ki delujejo eh, v Turčiji in ki se ukvarjajo z nezakonitim eh, prevozom priseljencev v Evropsko unijo. Te kriminalne združbe delujejo znotraj Evropske unije in izven Evropske unije. Turški predsednik sam spet grozi, da bo odprl vrata beguncem iz eh, Turčije. Torej, kaj nameravate storiti, eh, da bi bil sporazum eh, med Evropolom in pa Turčijo zares izveden? Gospa Kiniči iz Evropskega parlamenta, hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se gospede Bol, s katero smo se že večkrat srečali v tem odboru. Zahvaljujem se vam za vašo predstavitev, pa tudi za to, da ste predstavili prizadevanja za finančno podporo Europolu. Mislim, da je nespremljivo znižanje sredstev v proračunu za to področje, še prav posebej glede na strateški pomen nalog, ki jih upravlja Europol. Rada bi vam zastavila nekoliko bolj specifična vprašanja. Govorili ste o tem, eh, da je prišlo do okrepitve nasilja, eh, govorili ste tudi o kriminalnih združbah ki eh, trgujejo z drogami, z eh, ljudmi eh, in tako naprej. Zanima me, ali menite, da ima Europol na voljo dovolj instrumentov za boj proti organiziranemu kriminalu in tudi dovolj sredstev. Med prioritetami ste omenili tudi novo zakonodajo. Ali menite, da potrebujemo nove zakonodajne ukrepe? Potem pa je tukaj tudi kontrast med eh, nalogami in pa eh, finančnimi sredstvi. Vemo tudi, da je vedno težje slediti eh, pretoko finančnih sredstev. Prihaja do zelo zapletenih prenakazil sredstev in zaradi tega je finančnim sredstvom težko slediti. Govorili ste tudi o enoti za nadzor nad finančnim kriminalom. Kaj menite o direktivi o izmenjavi informacij, ki bi morala ukrepiti izmenjavo informacij na tem področju? Ali ima Europol na voljo dovolj ustreznih instrumentov? Tudi eh, glede na to, da bo kmalo uveljavo stopilo Evropsko tožilstvo. Gospod Elmar iz Nemčije. Ja, Dame in gospodje, kolegice in kolegi, gospode bolj je pravilno upozorila na to, da želimo Europol eh, nadgraditi v informacijsko središče. S tem se povsem strinjam. Ampak, če želimo informacijsko središče, potrebujemo tudi ustrezne podatke. In eh, zakonodaja eh, na področju varstva osebnih podatkov je izjemno raznolika v državah članicah v določenih državah članicah na ta način eh, ščitijo celo storilce. Torej, kakšna je situacija v Evropi, katere države članice niso pripravljene na posredovanje ustreznih podatkov. Povsem pravilno ste izpostavili tudi temo Brexita. Eh, kolega iz Irske je to omenil. Eh, kaj se bo zgodilo v primeru brexita z Združenim kraljestvom, ki bo potem postalo tretja država. Ali bo Združeno kraljestvo še naprej eh, zagotavljalo podatke, da jih bomo lahko uporabljali. In tretja točka, povsem pravilno ste omenili eh, tudi otroško pornografijo. Zastavlja se vprašanje. Ali bomo lahko poskrbeli za uh, evropsko blokado uh, posameznih uh, informacijskih instrumentov. Na ta način uh, bomo lahko naj, našli storilce, ki se skrivajo v ozadju in še pranje denarja. Uh, nemškem parlamentu smo se odločili za zakon eh, o eh, zasegu nezakonitega premoženja. Vsak bo moral dokazati, ki je dobil eh, pridobljena sredstva. Kaj lahko stori Europol, po vašem mnenju, za boljši nadzor finanč, nezakonitih finančnih transakcij? From... Najlepša hvala, gospa Pura iz Finske. Pura ali se tako to izgovori? Ja, zveni lepo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa izvršna direktorica, najlepša hvala za vašo predstavitev. Moj komentar je podoben eh, pripombam delegacijam, ki so govorile pred menoj. Gre za proračun Evropola kot. Eh, zelo dobro veste, je veliko perečih problemov v tem trenutku. Recimo tukaj so eh, migracijski tokovi, eh, kibernetski kriminal in tako naprej. Europol je poleg tega dobil povsem eh, nove naloge, recimo na področju tihotapljanja ali pa. Uh, kriminala na eh, spletu, torej kibernetskega kriminala. Veliko teh problemov se le še zaostruje, njihov obseg raste in zato je moje preprosto vprašanje sledeče. Vsi se strinjamo, da je potrebno Europol. Da je potrebno Europolu zagotoviti več eh, finančnih sredstev. Zanima me, ali dejansko obstaja grožnja, da bi ta pomemben organ imel vedno več nalog in pristojnosti, a premalo sredstev. In če je odgovor da, kako eh, boste izbrali prioritete? Najlepša hvala, gospa Kenku iz Evropskega parlamenta. Uh, thank you very much. I, I will... Ja, najlepša hvala. Govorila bom v nizozemščini. Moji kolegi so lansko leto prebrali poročilo o Evropolu in uh, tam je bilo napisano, da bi potrebovali priporočila. Torej, Evropol uh, bi moral imeti tudi možnost, da si izmenjuje informacije o kaznjivih dejanjih, o radikalizaciji, naprimer. potem, da bi si izmenjevali kontakte in pa eh, kako obravnavati kriminalne združbe. Ali se je od objave tega poročila kaj spremenilo, ali je prišlo do napredka? Kakšne probleme ste videli in se z njimi soočali, in ali ste ugotovili kakšno dodano vrednost takšnega sodelovanja? ali imate kakšne probleme pri izmenjavi informacij. Mislim, da je zdaj največji problem eh, najti pravo ravnotežje med eh, spoštovanjem zasebnosti in pa izmenjavo informacij. No, ko gre za eh, terorizem, to velja pa tudi za druge vrste kriminalitete, naprimer zloraba otrok na spletu ali pa pomankanje inovacij je tudi lahko problem. Eh, treba je zagotavljati tudi anonimnost na internetu, tako da to je veliko eh, problemov in vprašanj. Zanima me, kako si predstavljate prihodnost v tem smislu in kako bi lahko Europol bolje podprli na teh področjih. Naprimer, če bi Europol izgubil določene člane osebja ali bi še lahko izvajali svoje delo. Zanima me pa tudi, um, kako je z zaposlenimi in eh, ravnotežen po spolu, ko gre za eh, više funkcije znotraj Evropola. Tako da bomo imeli neko širšo sliko o tem. Hvala. Gospod Mirjan Tus iz Cipra. Hvala, gospod predsednik. Mene pa zanima naslednje. Ali ste uh, opredelili, uh, v kakšni količini se pojavljajo transakcije s kriptovalutami v Evropski uniji in v kolikšni meri so povezane te transakcije s kriminaliteto, še posebej, ko gre za financiranje terorizma? Rad bi tudi vedel, ali potrebujemo zakonodajo na nacionalni ravni za reševanje teh problemov. Uh, torej koliko te uh, zakonodaje bi potrebovali in pa ali bi uh, bila ustrezna prepoved kriptovalut. Gospod Pigmont iz Belgije, oziroma gospa, gospa Rigmont iz Belgije. Hvala. Najprej bi pozdravila našo medparlamentarno skupino. Pozdravljam tudi to, da imamo eh, tako dobro sodelovanje uh, med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, še posebej, ko gre za to pomembno Evropsko agencijo za Europol. Pozdravljam kolege iz drugih evropskih držav. Imam pa dve vprašanji za gospod Debol. Najprej zunanja strategija Europola. Eh, Europol sklepa tudi dogovore s tretjimi državami, to so operativni ali pa strateški eh, sporazumi. Včasih težko poznamo kontekst in pa namen teh eh, dogovorov določene tretje države imajo tudi avtoritarne režime in eh, zanima me, kakšne nadzorne ukrepe izvajate nad temi sporazumi in kako jih ocenjujete. Ali učinkujejo ti sporazumi tudi na človekove pravice? Zanima me tudi, kako je eh, s pogajanji eh, z državami MENA, torej iz regije MENA. Potem pa še sodelovanje eh, s Frontexom. Junija je bil sklenjen sporazum eh, z agencijo Frontex in zanima me, kakšen je cilj tega sodelovanja eh, in če vam bi bilo ljubše, da postavim vprašanje tudi v pisni obliki za več detajlov, pa mi prosim to sporočite. Hvala, gospa Rikmont. Dobili smo še eno prošljo za besedo in potem bomo zaključili s tem krogom. Gospod Drakuzis iz Grčije eh, bo zdaj dobil besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste naredili izjemo in mi dali besedo. No, um, izpostavil pa bi dve vprašanji. Najprej bi rad povedal to, da me zelo skrbi vprašanje proračuna za Europol. Mm, to je proračun, s katerim se podpira delo te agencije. Uh, Moje prvo vprašanje je v zvezi s proračunom, drugo vprašanje pa v zvezi s begunci in pa eh, s povečanjem oziroma krepitvijo teh tokov. To sta omenila že kolega iz grškega in pa tudi iz ciprskega parlamenta. V okviru Združenih narodov danes poteka podnebni vrh. Eden od glavnih ciljev Evropola je tudi povezan z bojem proti. Eh, podnebni kriminaliteti. Ne vem, ali ste že kaj povedali na to temo, če ste oprostite, ali lahko to ponovite, če pa niste, me pa zanima, kakšno strategijo ima Europol, ko gre za boj proti kaznivim dejanjem na področju okolja. Brez dvoma so podnebne spremembe tudi posledica kriminalnih dejanj ki se izvajajo v različnih delih Evrope in pa po svetu. Hvala. Hvala. Postavili ste več kot 20 vprašanj, vsi ste se držali svojega časa za govor, zato se vam zelo zahvaljujem. Imamo pa še kakšnih 15 minut, eh, da zaključimo ta prvi del naše seje. Eh, Gospode Bol, eh, vi ste tukaj že veteranka, prosim, potrudite se, da boste v tem dodeljenem času odgovorili na vsa vprašanja. Hvala. No, najprej se vsem zahvaljujem za vprašanja, vsa so bila zelo zanimiva. In zahvaljujem se vam tudi za interes, ki ga kažete za delo Evropola. Vaša vprašanja pa bom povezala v različne skupine. En sklop vprašanj se je nanašal na proračun. Predlog proračuna, ki ga je objavila komisija maja za leto 2020, je minus 33 milijonov in izgubili naj bi 52 članov osebja. V preteklosti smo bili že zelo hvaležni za podporo Evropskega parlamenta na tem področju in uh, naše skrbi uh, so naslednje. Mi smo um, zelo uh, ukrepili varnost na uh, zunanjih mejah, uh, smo pa zaskrbljeni tudi nad uh, notranjo varnostjo. Mislim, da bi morali uravnotežiti uh, ukrepe za notranjo in zunanjo varnost ne smemo eh, na področju notranje varnosti biti šibki člen, ko gre za celotno varnostno področje. Kaj bo treba narediti, če bo končni proračun nižji od eh, predloga našega upravnega odbora? No, Če bomo dobili manj denarja, bo treba eh, vzpostaviti novo lestvico prioritet, eh, kot smo že to napovedali v našem eh, programu. Treba bo tudi reprogramirati naše dolgoročne aktivnosti in ukrepe, tudi v okviru strategije 2020+. Kakšne bodo posledice? No, recimo ne bo toliko gostujočih uradnikov na žariščnih točkah, Potem manj se bomo osredotočali na sekundarna gibanja, oziroma to bo prizadeto, naše delo na tem področju bo prizadeto. Radi bi ukrepili naša prizadevanja, ko gre za resen in organiziran kriminal. Eh, vidimo, da se povečuje uporaba drog v Evropski uniji. Zdaj smo na stopnah, kot jim nismo bili še priča, potem več je tudi nasilja. In tukaj potrebujemo odgovor strani Evropske unije. Bi pa to lahko bilo prizadeto zaradi pomankanja sredstev. Eh, treba bo um, spet uh, usredotočiti naše delovanje na, uh, na pomembne uh, cilje. Že zdaj se moramo odločiti, kdaj bomo države članice podprli in kdaj ne. Za 15 primerov imamo uh, denarja, ko gre za uh, torej, uh, cilje, ki, so, um, ki vključujo veliko. Denarja. Imamo tudi multidisciplinarne ekipe in pa namenske skupine potem eh, boj proti podnebnim kaznjivim dejanjem je za nas zelo pomemben. Mi smo že dejavni pri projektu Oceni, imamo tudi analitičen projekt na ravni Evropola, eh, s katerim se borimo proti takim kaznjivim dejanjem. Odvisni smo od izmenjave informacij z državami članicami, ampak eh, tudi tukaj bomo ocenili učinek glede podpore, ki jo dobimo. Potem investicije v IT, kar se tiče nezakonite vsebine na spletu, moramo nadgraditi naše sisteme, tu imenujemo IRMA. Potrebujemo bolj prilagodljive sisteme, ki jih bo, lahko, ki jih bo možno uporabljati v različnih državah članicah z različnimi referenčnimi enotami. Gre tukaj za veliko denarja, tako da če ne bomo dobili denarja na evropski ravni, potem tega sistema ne bomo mogli nadgraditi in eh, bo vsaka država članica morala po svoje vlagati v to. In to bo za države članice dodatno breme, bo pa utežilo tudi sodelovanje na evropski ravni. proračunski predlogi so pomembni in vaša podpora na tem področju je tudi zelo pomembna, tudi kar se tiče raziskav in inovacij. Mi imamo eh, strateške eh, eh, prioritete, tudi glede inovacij in raziskav. Iz držav članic Evropske unije namreč prihaja jasno popraševanje, potem povsod se zmanjšujejo sredstva in organi pregona morajo še naprej iskati inovativne rešitve za policijo in pa varnostne organe. In uh, sodelovanja na tem področju je veliko. Mi imamo zdaj nov projekt, uh, s katerim proučujemo različne korake, ki so jih sprejele države članice, ocenjujemo to, kaj je treba storiti na evropski ravni. Zato pa potrebujemo tudi ustrezna sredstva. Naš cilj je, da ustvarimo evropske policijske rešitve za vse države članice. Torej za tiste, ki imajo sredstva in tudi za tiste, ki nimajo eh, dovolj eh, sredstev. Torej, da bi imeli nek evropski kontekst na tem področju. Eh, potem še gostujoči uradniki na Cipru. Mandat Evropola je jasen. Mi nismo evropski FBI, in tudi ne moremo izvajati um, dejavnosti ali pa sprejemati izvršnih ukrepov. Vedno se moramo osredotočati na svoj mandat, držati se tega mandata. Naš mandat pa je, da povezujemo informacije, torej da smo neko informacijsko vozlišče. Gre za informacije o kaznjivih dejanjih in kriminaliteti. V prilogi 1 in 2 naše uredbe so zapisane predpisane naše pristojnosti. Informacije od držav lahko sprejmemo samo, če je to skladno z našim pravnim okvirom. Potem pa moramo te podatke tudi obdelati in sicer v sodelovanju in skladno z državami članicami. Države članice so vedno tiste, ki opredelijo, kaj lahko Europol naredi z informacijami, ki jih z nami delijo če države članice pravijo samo za navskrižno preverjanje, potem mi to uporabimo samo za navskrižno preverjanje. Če pa se strinjajo, da eh, mi uh, damo nova naznanila in da uh, te podatke tudi obdelamo, potem to lahko naredimo. Informacije pa so vedno v rokah držav članic in Europol nikoli ni lastnik teh informacij. Potem kriteriji v primeru Cipra. Um, glede naših schem prioritet nismo mogli podpreti ciprskih oblasti v zadostni meri. Dobili smo namreč kriterij strani eh, števila, določenega števila prebivalstva. In uh, ciprski organi so se potem morali s tem soočiti, zdaj pa mi že lahko ciprske organe podpremo bolje kot v začetku seveda pa je to odvisno od njih, torej od ciprskih organov, da um, uvedejo nek eh, primer, da se povežejo z um, povezovalno pisarno v Hagu in potem bomo mi lahko nudili podporo. Osredotočamo se tudi na um, ehm, tiho tapljenje ljudi, to je v našem mandatu, in ukvarjamo se z, z, z skupinami organiziranega kriminala. Uh, Eh, na tem področju eh, sodelujemo s Frontexom in to sodelovanje se lahko oceni kot zelo dobro. Eh, sama sem obiskala regijo Evros v Grčiji, tja ne pošiljamo gostujočih uradnikov, pošiljamo pa analitike, ki tudi pomagajo pri ehm, procesiranju podatkov v ehm, kaznjivih primerih, primerih kaznjivih dejanj. Imamo tudi strateški dogovor s Turčijo. Eh, pri Evropolu imamo tudi kontaktno točko Turčije, ampak operativnih podatkov si s Turčijo ne moremo izmenjevati, zato ker še nimamo operativnega dogovora s Turčijo. In eh, Evropska komisija se zdaj pogaja o takšnih operativnih sporazumih. Tukaj je vključena tudi možnost za izmenjavo osebnih podatkov. Evropski parlament lahko odigra vlogo pri pogajanjih ko gre za takšne operativne programe in to se uh, ravno kar odvija, torej zdaj v tej fazi potekajo pogajanja. Kar se tiče strategije za uh, zunanjo varnost, um, sodelovanje s tretjimi državami je zelo pomembno. Če si pogledamo resen in organiziran kriminal, uh, 65 odstotkov izvajalcev teh eh, kaznjivih dejanj je eh, državljanov Evropske unije. To pomeni, da drugi, drugih 35 odstotkov ni eh, državljanov EU. Ne moremo podati celotne slike, če ne dobimo informacij tudi iz tretjih držav. In zato je pomembno, da imamo tudi operativne sporazume, naprimer, ko gre za droge. S Kolumbijo že imamo tak operativni eh, dogovor, prav tako strateški sporazum, in to pomeni, da si lahko izmenjujemo informacije s kolumbijskimi oblastmi. Skupaj eh, eh, z njimi lahko tudi sodelujemo, prav tako s eh, Europolom in državami članicami ter s Kolumbijo. Potem so tukaj države Zahodnega Balkana, z njimi imamo tudi operativne sporazume, z vsemi eh, moramo pa še delati na izmenjavi informacij, zato ker ta še ni dosegla eh, zadostne ravni. In za nas je to zelo pomembno področje, tudi regija je zelo pomembna, eh, ker je v neposrednji bližini Evrope. Potem Brexit, razpravljali smo o vseh scenarijih, eh, ko gre za Brexit. Znotraj upravnega odbora smo govorili o tem in prosili upravni odbor tudi za njihove smernice. Večkrat smo že predstavili v pravnem odboru tudi različne scenarije in pa ukrepe, ki jih bo Europol sprejel v zvezi z Brexitom. Eh, imamo različne scenarije za različne možnosti in za različne politične odločitve, ki se lahko zgodijo. Upravičujem se, da nisem odgovorila eh, še na povabilo z Irske, da bi šla tja in spregovorila v parlamentu. Eh, bom poiskala to vabilo. Vedno pa se lahko tudi vi obrnete na naš urad tukaj v Bruslu in se z nami povežete. Mi moramo vedno biti eh, povezani tudi eh, z namensko skupino 50, ko gre za razprave o Brexitu. Zbiranje informacij na ravni EU je ključnega pomena. Lansko leto sem se potrudila in šla v vse države članice, ki so vse države članice, Govorila sem eh, tudi z vsemi pomembnimi partnerji v teh državah članicah, da bi eh, naredili analizo glede njihove izmenjave informacij z Europolom. Zdaj se bomo sredotočili na eh, prihodnost, predvsem, ko gre za tiho tapljenje migrantov, terorizem in resen organiziran kriminal. Mm, potrebujemo novo namensko skupino, prav za to področje. Treba je imeti tudi izmenjavo informacij v realnem času, zato da pravi čas pridemo do pravih informacij. Potem pa bomo naredili akcijski načrt v zvezi s tem, kako eh, se boriti proti različnim združbam eh, organiziranega kriminala. Potem imamo tudi platformo na evropski ravni. Eh, virov je malo, vse je zelo drago in zato je treba združevati in povezovati sredstva. Europol je postal platforma, kjer agencije za organe pregona oziroma organi pregona med seboj se lahko poiščejo. Ehm, tam na tej platformi tudi vidimo, eh, kakšni so razvoji po posameznih državah in tudi države lahko eh, pogledajo, kako se ukvarjati z varnostnimi grožnami. Mi na evropski ravni pa eh, želimo ponujati inovativne rešitve za ehm, skupnost organov pregona po celotni Evropski uniji. Potem sodelovanje med Frontexom in Europolom je res zelo pomembno, kot ste rekli. Obi organizaciji imata pravni okvir, nekaj je težav e, pri izmenjavi informacij med obima agencijama. Imeli smo lansko leto tudi skupni upravni odbor obeh agencij in tam smo predstavili tudi smernice za naše nadaljne sodelovanje. To je nekaj, kar se trenutno še razvija. Uh, smo pa vsi eh, zelo zavezani temu sodelovanju, tako kot jaz tudi izvrši direktor Frontexa in prizadevamo si tudi, da ne bi prihajalo do podvojevanja našega dela. Potem eh, pravila glede varstva podatkov. O tem ste spraševali, res obstajajo razlike med eh, državami članicami v Evropski uniji. Mi moramo upoštevati pravni okvir, ki ga dobimo. Torej, imamo eh, nadzornika za varstvo podatkov tudi v naši hiši. Eh, ta ima približno deset sodelavcev in vsak dan ocenjuje eh, podatke, ki jih dobimo vsak dan, torej kako te podatke na pravi način procesirati, zato da bomo državam članicam še bolje pomagali. če pa bi potekala eh, še kakšna dodatna razprava na temo varstva podatkov, bi mi z veseljem sodelovali. Veselimo se tudi novega pravnega okvira za Eurojust, ki je že bolj prilagojen eh, novim varnostnim grožnjam kot pa eh, trenutni sistem, ki ga mi uporabljamo pri Europolu. Potem postavljanje prioritet pri Europolu, mi to počnemo vsak dan. In ko si ogledam organiziran kriminal, vidimo, da je tukaj eh, eh, teh zločinov res veliko, kazniva dejanja so zelo raznolika. Veliko je povečanje tudi uvoza drog v Evropsko unijo. V Evropski uniji obstajajo vrzeli, naprimer pri sintetičnih drogah. Eh, Um, tukaj se tudi veliko teh drog izvaža v druge države. Um, kaznive združbe oziroma uh, kriminalne združbe postajajo vse bolj kompleksne in uh, strani držav članic uh, prihaja vse več povpraševanja, potem da bi se uh, Europol vključil tudi v reševanje finančnega in ekonomskega kriminala, zato smo tudi ustvarili Evropski center za finančni in ekonomski kriminal. Eh, na ta način bomo imeli boljše možnosti eh, slediti eh, tem finančnim tokovom. Zaenkrat teh kapacitet na nacionalni ali pa evropski ravni še nimamo in mislim, da bomo postali močnejši s tem centrom. Samo 2,1 odstotka ehm, dobička iz tega kriminala se zaseže. Samo 1,1 odstotek um, pa je uh, tudi oduzetega, oziroma 2,1 odstotka se zamrzne in 1,1 odstotek se uh, zaseže. Predlagala bi, da če imate še kakšna dodatna vprašanja, da jih pošljete uh, in mi vam bomo odgovorili v pisni obliki. Rada bi vas pa povabila tudi, da nas obiščete pri Europolu in imate z nami tudi še kakšno poglobljeno razpravo. Hvala, gospa Debol. Eh, hvala, da ste se tako potrudili. Pri tem sestanku gre ravno za to, namreč za nadzor nad Europolom. Eh, nadzorujemo torej vas. Hvala, da ste prinesli vse te podatke. Dobro ste odgovorili na vsa vprašanja, ki so vam jih zastavili naši člani in članice. Zdaj pa predlagam, da se kar lotimo našega dela po dnevnem redu. Pet minut že zaostajamo. In bomo šli kar naprej. Ob 16.15 eh, bomo imeli odmor za kavo, pred nami pa je še kakšnih 45 minut eh, dela. Naslednja dva govorca sta gospod Andrej Linta, ki je predsednik upravnega odbora Europola, pa še gospa Oana Florea, ki je predsednik upravnega odbora Europola, ki je vodja delegacije Romunskega parlamenta v eh, tej skupini za skupni parlamentarni nadzor Evropola. Eh, sodeluje pa tudi kot opazovalka pri Evropolu, pri upravnem odboru Evropola. Oh, the, the, the European, I was just uh, trying to frame the the following point by reminding you that this Upravni odbor um, sprejema tudi letne programe, letne načrte za Europol, uh, sprejema pa tudi poročilo oziroma konsolidirano poročilo o letnih dejavnostih Europola v skladu z uredbo Evropola mm, prav tako povabijo tudi ustrezne strokovnjake, ki jim pri tem delu pomagajo. In mi smo danes povabili tako gospoda Linto kot gospod Florea. Glede skupine za skupni parlamentarni nadzor, februarja na zadnjem sestanku eh, ni bila sprejeta odločitev v zvezi s sodelovanjem teh članov v Europolu. Gospa eh, Florea pa je šla na sestanek upravnega odbora maja in ona je v skupini pred tem današnjim sestankom eh, tudi eh, podala poročilo z seje Europolovega upravnega odbora, ki je potekala maja vse skupaj eh, ne sme zdaj trajati več kot 45 minut. Gotovo se bodo člani pred eh, odmorom za kavo še želeli oglasiti, tako da bosta najprej dobila besedo oba govorca, najprej gospod Linta, 10 minut mogoče, potem gospa Floreja tudi za 10 minut, potem pa eh, bo spet potekala razprava z našimi člani. Vsak bo dobil največ dve minuti, tako da bodo vsi prišli na vrsto. Tako da res uh, boste lahko spregovorili vsi in da bo čas tudi še za odgovore. Gospod Linta, izvolite. Hvala lepa, spoštovani člani mešnega odbora, spoštovana sopredsedujoča. Kot eh, ste dejali, bom kar se da kratek, predstavil bom ključne funkcije upravnega odbora Europola in pa zadnje aktivnosti od eh, našega zadnjega skupnega sestanka februarja 2019. Celo me veseli, da sem lahko tu, eh, vendar lepa bom eh, kratek in idarnat in veselim se potem tudi razprave o sedanjem prihodnji vlogi upravnega odbora. Brez nadaljnega ne torej začnem s tem, da povem, da je ta upravni odbor ključni inštrument upravljanja z agencijo, kajti predstavlja presojne organe držav članic, ki so ključni deležniki Evropola, kot ste tudi pravilno dejali na začetku in to je tisto, kar bi rad eh, tudi izpostavil še enkrat na tem mestu. Upravni odbor je ključni inštrument za vodenje in upravljanje agencije, saj je sestavljen iz organov eh, pregona in ostalih pristojnih organov držav članic. K temu sem še vrnil. To je Prvo, prvi sestanek smo imeli oktober 98, eh, bistveno se je tudi spremenila, eh, spremenil zakonodajni okvir in zakonodajna podlaga, zato se je tudi spremenil, spremenila vloga upravnega odbora. Danes je strateška in načrtovalna vloga oziroma funkcija odbora določena v členu 11 uredbe o Europolu. Med drugim odbor sprejema večletni program o tem smo veliko slišali v tem prvem delu, letni program dela in proračun Evropola. Pri tem odbor opredeljuje ne le strateško usmeritev agencije, ampak določa tudi usmeritev operativnih eh, aktivnosti Evropola. Poleg tega odbor imenuje in zaposluje eh, zaposlene in tudi imenuje direktorja prav tako določa pristojnega eh, revizorja in eh, pristojnega, pristojno računovodstveno funkcijo. To so ključne funkcije odbora. Prav tako nadzira nadzor izvršnega direktora in eh, sprejema konsolidirano letno poročilo o dejavnosti agencije. Poleg tega odbor izvaja tudi več regulatornih funkcij, ki zadevajo vse funkcije, ki so povezane za dobrim delovanjem Europola in Evropola izpolnjevanjem operativnega mandata. Naprimer, če jo omenim le nekatere, upravni odbor je sprijel dokument o pravicah in obveznostih uradnikov za zveze, pravila o izboru, imenovanju in odpoklicu izvršnega direktorja in ostalih direktorjev, strategijo za preprečevanje goljofij, pravila glede na interesov članov Evropola in pa smernice za implementacijo novih eh, procesov za obdelavo podatkov. Pri izvajanju svoje funkcije odbor skrbi tudi za to, da so odločitve v skladu z potrebami Evropola in držav članic. Odločitev odbora z decembra 2016 je določila pravila o uveljavitvi uredbe 1049-2001, uredba o transparentnosti, kot jo imenujemo, in tu opredeljujemo tako pogoje in omejitve dostopa javnosti do dokumentov Europola in na ta način skušamo iskati ravnovesje med varstvom podatkov na eni strani in operativno tajnostjo delovanja na drugi strani ter odgovornostjo na tretji. Verjetno se sprašujete, kako upravni odbor funkcionira. Predsednik sklicuje sestanke odbora prihodnji teden, 4. oktobra bom predsedoval 112. zasedanju odbora. Čeprav uredba od nas zahteva, da imamo vsaj dve, dva redna sestanka letno, se realno sestajamo štirikrat letno, saj to po mojem mnenju kaže še enkrat na to, koliko dela imamo. Poleg tega imamo dve delovni skupini, ena za korporativne zadeve, druga za informativno upravljanje in eh, ti dve skupini se redno sestajata za razpravo o pristojnostih odbora. Odbor se prav tako naslane na, na svete drugih forumov Evropola, kot so naprimer vodje nacionalnih enot Evropola. Ti so predvsem odgovorni za zagotavljanje operativne učinkovitosti pri sodelovanju z Evropolom in pa varnostni odbor, ki je odgovoren za zagotavljanje ustrezne ravni eh, varnosti in tajnosti delovanja Evropola. Razpon dela upravnega odbora nakazuje tudi dnevni red naših sestankov. Ključni akteri odbora so člani odbora. Odbor je sestavljen iz pojenega člana in domestnega člana iz vsake države članice in komisije. Kot se je izkazalo iz naših izkušenj, so operativni in upravljalski elementi izkušenj članov odbora in pa tudi predanost agenciji ključnega pomena, če želimo, da bo Europol zgled tovrstnih organizacij v Evropi in širom sveta. Poleg tega člani odbora igrajo pomembno vlogo mostu med Europolom in pristojnimi nacionalnimi organi, pa naj gre za operativno ali politično raven, eh, slednje predvsem preko ministrstv za notranje zadeve. Skupen eh, evropski pristop opredeljuje tudi naš način odločanja. Odbor načeloma sprejema le odločitve s soglasjem. Ni presenečenje, da zaenkrat ni prišlo do kakšnih pad pozicij. Kljub različnih eh, kulturnih izkušenj odbor še deluje kot enoten kolegialni organ, saj je ključni namen okrepiti delo Europola pri podpori nacionalnih eh, preiskav čezmejne kriminalitete in terorizma. Seveda, to vrstni rezultati ne bi bili možni brez odličnega pripravljalnega dela in strokovnosti kadrov agencije pod vodstvom izvršne direktorice, ki sodeluje protokom v razpravah upravnega odbora. Na tej točki mi dovolite, da spregovorim tudi o vlogi upravnega odbora v kontekstu EU. Trenutno delujemo v zelo kompleksnem eh, okolju. Evropski parlament, komisija in svet EU imajo namreč neposreden vpliv na delovanje agencije skupaj z mešnim odborom in pa evropskim nadzornikom za varstvo eh, podatkov v skladu z njihovimi pristojnostmi. Posledično od vstopa veljavo uredbe o Europolu odbor določene politik, prioritet, upravljanje in nadzor eh, kot funkcije deli z omenjenimi deležniki. Poleg tega kot vedno, eh, da Evropol in Evropski svet igrata, eh, Evropski parlament in Evropski svet igrata ključno vlogo, kar zadeva proračun Evropola. Eh, smo z tega vidika zelo odvisni od eh, naših odločitev. Kljub temu pa ostaja upravni odbor svoj vrsten akter odločene v okviru Evropola, saj opredeluje naloge in načine izvajanja nalog Evropola, eh, tudi kar zdaj v načrtovanje prihodnih aktivnosti in izpolnjevanje ključnih nalog v interesu držav članic. Iz izkušenj lahko povem, da je vključevanje upravnega odbora v vse evropske projekte na, v zgodni fazi nekaj, kar omogoča tudi ustrezno implementacijo v okviru tudi čim prejšnjega posvetovanja z nacionalnimi pristojnimi organi. Projekt eh, interoperabilnosti je ključnega pomena, saj odbor natančno spremlja izvajanje tega projekta, ki je pomemben tako za Evropol kot za države članice. Med vsemi deležniki pa Mešni parlamentarni odbor predstavlja ključnega naravnega partnerja upravnega odbora. Naš sodelovanje se je še nadalje razvilo od eh, februarskega sestanka v skladu s členom 14.4 uredbe o Europolu. Sem v imenu odbora predstavnika tega skupnega odbora lahko povabil na naš sestanek v Bukarešti. Tam je sodeloval kot eh, opozovalec. Gospod Flore, so predsedujočo mešnega odbora smo prav tako povabili in sodelovala je pri zelo eh, konstruktivnih razpravah. In v imenu odbora se zahvaljujem, gospod Flore, za bistveno prispevek k naši razpravi. Izid eh, zadnjega sestanka upravnega odbora Maja kaže na velik razpon funkcij odbora. Med drugim je odbor tudi sprejel letno konsolidirano poročilo delu za leto 2018, za torej lansko leto, ki smo ga tudi posredovali vsem relevantnim institucijam EU in pa tudi mešanjem odboru. Glede na specifično funkcijo, ki jo določa člen 11 eh, uredbe, upravni odbor odloča o internih strukturah Europole, to smo tudi preučili in odobrili novo strukturo, kot jo predlaga generalna direktorica, vključno tudi izvrš, izvršna direktorica, vključno tudi z eh, posebno projektno skupino za finančni in gospodarski kriminal. Prav tako razpravljamo o pomembnih finančnih vidikih, proračunskih vidikih za leto 2019 in pa tudi negotovo perspektive, kar zadeva naš proračun za leto 2020 in eh, tudi kar zadeva večletni finančni okvir 2021 do 2027. Na prihajajočem sestanku prihodnji teden v Hagu bo odbor prav tako še naprej obravnaval to pomembno tematiko z različnih zornih kotov. Preden zaključim glede mm, najnovejših dejavnosti odbora, naj povem, da od vstopa veljava uredbe o Europolu vsi povzetki sestankov ostajajo na voljo na spletni strani. To je v skladu za našimi načeli transparentnosti, seveda pa upoštevamo tudi obveznosti Evropola, kar zadeva tajnost operativnih podatkov. Naj zaključim s par pripombami glede prihodnosti. Večletni finančni program Evropola, ki ga bo upravni odbor sprejel do 30. novembra letos skupaj z letnim programom dela, predstavlja osnovo našega dela za prihodnje tri leta, od leta 2020 do 2022. Kot že obravnavamo prej z izvršno direktorico, pozdravljamo takšen eh, večletni pristop, saj gradi na potrebah in eh, pričakovanjih držav članic. Ključni cilj pa je zagotoviti dodano vrednost nacionalnim preiskovalcem pri njihovem vsakdanjem delu v boju proti čezmejni kriminaliteti strateške prioritete, glede programa eh, dela Europola in eh, s tem povezanih aktivnosti, razumemo kot to ključno prioriteto. To izhaja tudi iz letnega poročila o delu in države članice se vse bolj naslanjajo na storitve in eh, produkte naše agencije. Ta trend se bo v prihodnih letih samo še krepil, saj bodo organi pregona vse bolj potrebovali namensko podporo Europola pri soočanju se z novimi izzivi, novimi tehnologijami, kot je tehnologija 5G, eh, zagotavljanje dešifriranja in pa tudi težave, s katerimi se soočajo naši življenje zaradi je, eh, tako menih velikih podatkov. E, nadomestni član odbora iz Finske vam bo jutri pripravil konkreten primer orodja, ki ga je Europol pripravil za razbremenitev nacionalnih organov, eh, ki jim omogoča tudi najboljšo možno uporabo podatkov Evropola. Poleg tega menim, da bomo na ta način lahko še okrepili sodelovanje in sinergetske učinke sodelovanja z drugimi organi pregona in preiskovanja. Upravni odbor je pripravljen nadaljevati z vodenjem Evropola v smeri doseganja eh, večletnih ciljev in to seveda v sodelovanju z tudi prihodnjim eh, Evropskim tožilstvom, z namenom, da bo partnerstvo med eh, našimi agencijami delovalo na vseh ravnih. S tem eh, zaključujem in se vam zahvaljujem za vašo pozornost, ter se veselim morebitnih vprašanj. You, Then... Hvala, gospod Linta. Besedo sedaj predajam gospe Flore, ki nam bo poročala o svoji udeležbi na zadnjem zasedanju upravnega odbora, največ 10 minut, izvolite. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi, dame in gospodje, veliko veselje mi je, da sem lahko tu. Ne bom poročila, eh, prebrala svojega poročila, ki ste ga prejeli v pisni obliki, bi pa podala nekaj kratkih komentarjev. Naj naprej izrazim zahvalo gospodu Andreju Linti, ki me je povabil kot eh, sopredsedujočo eh, skupnega oziroma mešnega odbora, da sem sodelovala na 110. zasedanju eh, upravnega odbora Europola. Ob tej priložnosti bi tudi pohvalila eh, dobro sodelovanje z našo skupino od 2017, eh, ko smo sodelovali s tem upravnim odborom Europola. Od samega začetka naj podarim, da je letos upravni odbor Europola razširil število in obseg točk na dnevnem redu, ki se jih lahko udeležijo tudi predstavnik eh, mešnega odbora, kar izkazuje tudi zaupanje med eh, našima organoma, ki je zraslo v zadnjih mesecih. Moj ključni namen in cilj kot eh, predstavnice mešnega odbora pri upravnem odboru je vzpostaviti tesno vez med agencijo in našo skupino, da na ta način poročamo ne le o ključnih ugotovitvah, ampak da se pogovorimo tudi o pomislekih in skrbeh, ki jih izpostavljajo člani odbora. Eh, naprimer vprašanje proračuna. V svojem poročilu, ki sem vam ga poslala v juliju, najdete tudi povzetek eh, koristnih eh, razprav, ki sem jih imela za izvršno direktorico Europola s predsedujočim in člani upravnega odbora in pa tudi s predstavnikom Evropske komisije. Pripričana sem, da bomo o številnih teh temah govorili tudi na današnjem sestanku, saj gre za zadeve, ki so ključnega pomena za nadaljni razvoj agencije. V tem eh, varnostnem okolju v Evropi, ki je polno izzivo, podarjam, da je pomembno, da ohranjamo odprte kanale za komunikacijo tekom celotnega leta, ne le eh, tekom naših eh, poletnih sestankov. Zato vsekakor pozdravljam pripravljenost in odprtost predstavnikov Evropola in še posebej izvršne direktorice gospe Katarine Debole, kar zadeva odgovore na vsa naša vprašanja in zahteve. V svojem prispevku sem izpostavila, kako zelo pomembno je, da mešani odbor pravočasno prejme vse potrebne informacije za izvrševanje naše naloge parlamentarnega nadzora. Prav tako sem posebno pozornost namenila eh, ključnim inštrumentom mm, eh, in funkcijam mešnega odbora pri izvrševanju svojih funkcij za ustnimi in pisnimi vprašanji in tudi možnostmi za boljše uporabo teh orodij. Gospoda Bole je v svojem nagovoru predstavila ključne predloge za organizacijske spremembe v skladu za strategijo 2020 plus za Europol. In sicer z namenom prilagoditi se novemu ekonomskemu okolju. Europol bo zato centraliziral vse interne finančne funkcije v eno samo finančno enoto, ki bo vzpostavljena v okviru direktorata za kapacitete. Prav tako Europol skuša čim hitreje odgovarjati na zahteve držav članic, ko gre za področje finančne in gospodarske kriminalitete in zato bo tudi vzpostavil nov eh, centr za, ekonom, za finančno in eh, gospodarsko kriminaliteto. Prepričana sem, da predstavniki Europola z veseljem ponudijo še več informacij o tem novem centru. Na glavnem delu majskega sestanka je upravni odbor tudi potrdil uradno poročilo o delu za leto 2018. To je bil dokument, ki ga je naš odbor že prejel prej z namenom posvetovanja. Glede zunanih odnosov je gospa Katrin Debol podala pregled ciljev, ki jih Evropa zasleduje svojo novo strategijo znanega delovanja. To je dokument, ki je sedaj odprt za nadaljno razpravo in ki bo zaključen do konca leta oziroma prihodnega leta. Zadnji del sestanka je zadeval razpravo o proračunski perspektivi Europola v prihodnih letih ter dolgoročne posledice za dejavnost Europola. Program dela za leto 2018 je izkazal, da bodo prihodne proračunske omejitve pomenile deprioritiziranje pomembnih projektov. Evropola. Seznam takšnih deprioritiziranih eh, aktivnosti je zbudil velike pomisleke med člani upravnega odbora. In če natančno pogledamo, kaj eh, ta seznam vključuje, smo lahko upravičeno zaskrbljeni. Z tega vidika je pomankanje investicij v tehnologijo in v preiskovalne zmogljivosti nekaj, kar bo agenciji na dolgi rok preprečevalo spopadanje se z novimi izzivi, še posebej, ko gre za digitalizacijo. Število pogodbenih sodelovcev se prav tako lahko v prihodnosti zmanjša in agencija utegne postati eh, nesposobna zagotavljati operativno podporo državam članicam. Nadalje, gospod Linta je tudi bil pozvan, da na Evropskem proračunskem organi predstavi stališče upravnega odbora pred eh, zasedanjem finančnih ministrov v juniju 2019. To pismo smo poslali tudi predsedniku Tajanju in gospe Carmen Dan, romunski ministrice notranje zadeve in potem to tudi posredovali so predsedujočim mešanega odbora. Spoštovane kolegice in kolege, razprave, ki so potekale na upravnem odboru, izpostavljajo ključne vidike prihodnega delovanja Europola in organizacijo Europola. S svojim delom moramo nadaljevati, pripisujemo velik pomen temu, da uspešno prebrodimo nastale izzive. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa Flora, za to vaše poročilo in eh, tudi, da ste zastopali naš eh, mešanji odbor na majskem zasedanju upravnega odbora. Spoštovane kolegice in kolegi, kakšno vprašanje? Dobro, če ni vprašanj, se vam eh, zahvaljujem. Hvala obima govornikoma za dragocen prispevek. Gospod Linta, gospa Florea, hvala gospe Flori kot eh, nekdani sopredsedujoči za natančno poročilo o njeni udeležbi na upravnem odboru Europola. Sedaj pa sledi odmor in prosim vas, da se ob 16:45 vrnete v dvorano.